Dobro jutro, gospe in gospodje. Upravičujem se za zamudo. Čakali smo komisarja Andrisa Pibalksa. Prosil nas je, da najkar začnemo, no to pa se nam bo pridružil, ko bo lahko. Moje ime je Michael Cashman. Veliko veselje mi je, da lahko danes predsedujem tej javni predstavitvi kot poročevalec za drugo revizijo sporazuma iz Kotonuja. Veseli me, da so z nami kolegi in kolegice, poslanci in poslanke, z nami so tudi veleposlaniki, obiskovalci in pa predstavniki držav AKP. Ta javna predstavitev poteka ob pravem času, glede na to, da so bili pred kratkim v Ugandi sprejeti eh, zelo strogi zakoni upereni zoper eh, homoseksualnost. Podobna zakonodaja je bila sprejeta tudi v Nigeriji. Evropski parlament je izrazil svoje pomisleke in obsodil to vrstno zakonodajo. Potekala je tudi zelo neelektrena razprava v skupni parlamentarni skupščini AKP EU prejšnji teden. Srečujemo se pred afriškim vrhom, ki bo potekal naslednji teden. Toliko o tem, to so bile moje uvodne besede. Slišali bomo mnenja poslancev in obiskovalcev in to malce pozneje. Sedaj pa bomo začeli s predstavitvijo študije. To študijo bodo predstavili predstavniki ECD PM Evropskega centra za upravljanje z razvojno politiko. Študijo imate v svojih dosjejih. Če pa je na, ne najdete, pa lahko zaprosite za ta dokument. ECDPM eh, poskuša izboljšati odnose med Evropsko unijo in državami AKP. Gre za zelo dobro delujočo agencijo, ki je dosegla marsikaj že v preteklosti predstavnik ECDPM je Jean Bosuit, ki bo predstavil to študijo. Izvolite, gospod Jean Bosuit, imate približno 20 minut in eh, lahko spremljamo tudi prosojnice na zaslonu. Izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Veseli nas, da lahko kot neodvisna agencija, ki sodeluje z državami AKP in Evropsko unijo, predstavimo to študijo na zelo kompleksno temo političnega dialoga. Kot veste, imamo v sporazumu iz Kotonuja več določb, ki se nanašajo na človekove pravice, med drugim osmi člen tega sporazuma. Predstavimo glavne sklepe te študije. Najprej bi rad povedal, da je ocena kakovosti političnega dialoga o človekovih pravicah zelo zahtevna in nevarna naloga. Številni izmed teh dialogov potekajo v neformalnih situacijah, za zaprtimi vrati, eh, ni veliko dokumentacije, ki bi pričala o tem, kaj se je tam zgodilo, tako da ni preprosto najti dokazov. Osredotočili smo se na obstoječe dokumente, letna poročila o eh, dialogih o človekovih pravicah, seveda pa obstajajo tudi formalizirane različice eh, tega dialoga. Pogovarjali smo se tudi z glavnimi deležniki tega na tem področju. Ni pa to eh, nobena znanost, gre za naš pregled tega dialoga, ne osredotočamo se na eh, podrobnosti, gre za nek širši uvid v področje. Imeli smo konvencijo iz Lomeja, Lome 3, takrat smo se začeli pogovarjati o človekovih pravicah in v sporazumu iz Kotonuja imamo celo infrastrukturo za to. V glavnem gre za osmi člen, ki govori o človekovih pravicah. Pri tem je treba sodelovati z vsemi eh, različnimi deležniki, parlamenti eh, in tako naprej. Ta struktura torej obstaja. Osmi člen opisuje strukturo in organizacijo tega dialoga. Je pa to del širšega konteksta. Osmi člen nam namreč omogoča, da se pogovarjamo o vseh elementih, ki so pomembni za odnose in človekove pravice so zgolj eden od teh elementov. Vsaka država je drugačna, tako da je veliko odvisno od tega, kako organiziramo ta dialog. Mora pa biti reden. Lahko uporabljamo eh, formalne platforme in neformalne situacije. In vse to so potrdili vsi tisti, s katerimi smo se pogovarjali. Toliko o ozadju. Osmi člen pa ni edini. O človekovih pravicah se lahko pogovarjamo v okviru osmega člena, imamo pa na voljo tudi druga področja. Tekom revizije sporazuma iz Kotonuja se je začel širši, intenziven dialog v sklopu katerega smo se eh, spustili v podrobnosti, gre tudi za izvajanje člena eh, 96. O tem smo govorili, o morebitni prekenitvi uporabe 8. člena. Marsikaj se je v zadnjih letih spremenilo. Arabska pomlad je bila nekakšna budnica za Evropo. Ugotovili smo, da smo morda preveč vlagali v stabilnost, premalo pa v spoštovanje naših vrednot. Zato je prišlo do revizije politik, s čimer smo okrepili človekove pravice in ta element v zunanjem delovanju Evropske unije. Vse to najdemo v eh, akcijskem eh, načrtu in strateškem okviru, ki je bil oblikovan. Visoka predstavnica za zunanje zadeve eh, je večkrat dejala, da morajo človekove pravice predstavljati pomemben del našega zunanjega delovanja. To mora biti pomembnejši del naših odnosov z vsemi partnerskimi državami. Ne gre zgolj za dialog, obstajajo tudi drugi elementi, naprimer strategije za človekove pravice, ki, jo, ki jih pripravijo vse delegacije. Imamo tudi smernice eh, za naprimer tiste, ki si prizadevajo za eh, ohranitev človekovih pravic lahko podajamo komentarje, izjave, imamo pa tudi veliko finančnih instrumentov, s katerimi lahko podpiramo spoštovanje človekovih pravic. Leta 2011 je komisija prosila za študijo, ki bi obravnavala vse dosežke na področju človekovih pravic. To je bila zelo kompleksna ocena. Med drugim se je posvetila getoizaciji človekovih pravic. Človekove pravice ne smejo biti nek ločen del naše politike, ampak mora biti tisti eh, vodilni del naše politike. Ampak vse to se ne morem spuščati. Poglejmo si, kaj se dogaja na kraju samem. Evropski parlament je zaprosil za to študijo in zaprosil predvsem za dva elementa. Celovitost tega dialoga. Ali dialog obravnava zgolj tiste najpomembnejše teme eh, v določenem času ali se loteva vseh elementov. Kdo sodeluje, kdo sedi za to mizo, kateri akteri sodelujejo, kako učinkovit je dialog in kakšno vlogo imajo države članice. Komisija namreč ni edina. Kakšna je vloga držav članice Evropske unije? Ali se usklajujejo druga z drugo? Glavno vprašanje, kako izboljšati eh, učinkovitost političnega dialoga o človekovih pravicah. Pogledali smo si eh, različne države iz različnih regij Afrike, kjer najdemo različne situacije, različne izzive na področju človekovih pravic, kjer so odnosi z Evropsko unijo različni, nekatere so bolj neodvisne, nekatere eh, odvisnejše. Gre za mešanico držav. Ena od držav uh, je bila uh, obravnavana malce strože, to je Zimbabve, kjer velja prekinitev tega sporazuma. Poskušali smo torej odgovoriti na različna vprašanja na temo kakovosti dialoga. Poglejmo si najprej vprašanje celovitosti. Sklepi so tukaj jasni. Evropska unija se prizadeva za dialog z vlado, z vsemi vladnimi agencijami, ampak v vseh država, ki smo jih obravnavali, sodeluje tudi civilna družba, vsi deležniki in ta kakovost takšnega dialoga se počasi izboljšuje. Seveda pa obstajajo razlike med tem, kako postopajo posamezne delegacije. Včasih bi lahko bili bolj vključujoči, bolje strukturirani. Vsebinsko gledano imamo tukaj velik izziv. Osmi člen obravnava namreč vse elemente in pogosto se človekove pravice eh, dotikajo Eh, dotikajo zgolj 23 točke. V nekaterih eh, delih sveta imamo posebne odbore, ki obravnavajo eh, človekove pravice, tu pa imamo vse v okviru 8. člena, kar ima svoje omejitve. Dnevni red je precej poln, tako da moramo biti precej selektivni. Ni pa zagotovljeno, da bomo ponovno obravnavali teme, ki jih enkrat že obravnavamo na dnevnem redu države se razlikujejo, v Nigeriji imajo naprimer posebne možnosti za obravnavo človekovih pravic. S tem se izboljša tako osredotočenost na, na te izzive, kot tudi uh, naknadno obravnavo. V nekaterih državah lahko na dnevni red damo vse elemente, v nekaterih pač ne. Kasnejša uh, obravnava je omejena toliko vsebini pogosto se pogovarjamo zgolj o tistih eh, vodilnih problemih, ne pa o širšem kontekstu. Težko je zagotoviti kontinuiteto dela in tukaj je pomembno, da evropski akteri ulagajo srednjeročno v te teme, zato da se obravnavajo eh, vse pomembne teme, zato da se zagotovi kontinuiteta in izboljša učinkovitost povezava med nefinančnimi instrumenti, dialogom in finančnimi instrumenti je prav tako zelo pomembna. Tukaj imamo tudi instrumente za človekove pravice, instrumente za finančno podporo. Ampak človekove pravice še niso na vodilnem položaju naše politike. Marsikaj smo naredili eh, na področju izobraževanja, zdravja in tako dalje. Vedno pogosteje pa si prizadevamo tudi za uporabo vseh različnih instrumentov, ne finančnih in finančnih. Delegacije so marsikaj izboljšale, izzivi pa ostajajo. Zadnja točka je zelo pomembna, to je vloga držav članic. Vse države članice sodelujejo do neke mere. V nekaterih državah je to sodelovanje večje. Če seveda Evropa eh, govori z enim glasom, je to dobro. Eh, v drugih državah pa nismo tako složni, kar pomeni, da je evropska agenda uh, eh, šipkejša. In tako je težje zagotoviti dober rezultat. Države, ki smo jih obravnavali, so bile dokaj složne. Učinek. Kot sem dejal, je učinek težko meriti. Evropska uh, unija lahko spremeni svoje stališče. Dialogi lahko imajo v nekaterih primerjih pozitivne učinke, vsaj eh, v tisti, ki smo jih sami pregledali. In jasno je, da eh, lahko napredujemo, eh, konstruktivni dialog je mogoč, tako da imamo pozitivne primere. Obstajajo pa tudi primeri, ko je napredek popolnoma blokiran. Taktika Evropske unije je različna. Eh, dnevni red, agenda je morda pravilna ampak najpomembnejša je taktika, strategija, kaj narediti. Če vas eh, zanimajo podrobnosti, se lahko spostim tudi v podrobnosti. Nočem biti eh, predolg, gospod predsedujoči, naj se torej lotim sklepov te študije. Imamo tri glavne sklepe. Evropska unija si mora prizadevati za spoštovanje standardov, norm. Vrednote Evropske unije so univerzalne, splošne. Braniti jih je treba, ampak obenem moramo biti realistični. Znotraj Evrope bomo vedno imeli različna mnenja, kar pomeni, da smo v očeh eh, afriških partnerjev eh, nesložni. In zato moramo biti realistični. Učinek na področje človekovih pravic je lahko omejen, ampak gre za vprašanje eh, vzvoda nekateri pravijo, da se ta vzvod eh, Evropske unije zmanjšuje, da ima Evropska unija vedno manj vpliva. Ampak razviti je treba naše lasne eh, sisteme sodelovanja in dialoga. Teh elementov je veliko. Partnerji iz držav AKP pogosto pravijo, da je treba upoštevati zgodovinsko zgodbo človekovih pravic v teh državah. Ne smemo Eh, pozabiti na kulturo in na te različne dejavnike. To še ne pomeni, da je bitka, ki jo obijemo, slabo, ampak, slaba, ampak vedno moramo upoštevati eh, te specifične dejavnike posameznih držav. Drugi sklep je povezan s prvim sklepom. Če smo kot eh, donatori, kot Evropska unija, preveč normativni, ima to lahko negativne posledice. Vedno moramo oceniti, kakšen vzvod lahko vzpostavimo, kakšne pobude lahko vzpostavimo, kakšna partnerstva lahko sklenemo z lokalnimi eh, deležniki, zato da bi zagotovili dober rezultat. In to je zelo pomembno vprašanje. Države AKP menijo tudi, da moramo jasno izraziti naše interese, ne zgolj zahteve, ampak tudi interese. Šude iz leta 2011 je pokazala, da je v primeru nekaterih držav Evropska unija eh, precej tiha, da se ne oglaša, zato ker so to eh, države, v katerih ima velike interese. Biti moramo transparentnejši, preglednejši in to lahko zgolj poveča kredibilnost Evropske unije v očeh eh, partneric iz Afrike na tej prosonici vidite eh, konja, gre za vprašanje vzvoda v določenem kontekstu. Pogledati si moramo pobude, pobude, ki delujejo. Več denarja, več obljub o pomoči, pa tudi sankcije morda ne bodo pripeljale do sprememb, ki si jih želimo. Tako da eh, pobude je treba revidirati konec koncev, in to je pomemben sklep, ki izhaja iz eh, ocen človekovih pravic iz leta 2011, lahko naredimo marsikaj, da izboljšamo človekove pravice. Eh, dialog, eh, socialni dialog, vodilna vloga človekovih pravic in tako dalje. Ampak konec koncev je pomemben učinek v družbi, v odnosu družbe. In to je kompleksen proces. Če si pogledamo lastno zgodovino, lastne družbe, lahko vidimo, da smo tudi sami šli skozi takšen proces, da smo prišli do današnjega stanja na področju človekovih pravic. In ta proces je izjemno, uh, izjemno pomemben ter predstavlja velik izziv. Nočem se spuščati v uh, podrobnosti, ampak imamo štiri priporočila za izboljšavo kakovosti dialoga. In naj ponovim. Ta kakovost se je v zadnjih letih v veliki meri izboljšala. Delegacije eh, poskušajo biti eh, občutljive, kar se tiče eh, dialoga, kulture, spuščajo se v jasen dialog, ampak vseeno imamo naslednja štiri priporočila. Dialog je lahko bolje strukturiran in bolj strateški. Dialog obstaja, ampak včasih je težko na to obravnavati, kakšen je bil napredek izboljšati želimo eh, oziroma moramo strateško in strukturno naravo dialoga. Kaj lahko naredimo v določenem kontekstu? Kaj je treba povdarjati? Kje lahko pride, eh, pridemo do napredka? To ne pomeni, da moramo pozabiti na druge elemente, ampak če obstajajo eh, zelo naelektrena vprašanja se moramo osredotočiti zgolj na nekatera, ne moremo rešiti vsega naenkrat. Morda bi lahko tako z več vsebine rešili določeno vprašanje, kako zbirati sredstva za podporo teh dialogov. Evropski parlament lahko eh, odigra pomembno ulogo v tem postopku, seveda pa ne obstaja, neke, eh, ča, ne obstaja neka čarobna paličica, s katero bi vse razrešili. Evropski parlament bi lahko zgolj eh, bolj ustrajal, pri uporabi določene taktike za določene države. Tako bi imeli dobro strukturiran dialog eh, in bi lahko ugotavljali, kakšen je bil napredek. Drugo priporočilo je verjetno za to razpravo najpomembnejše. Kot ste dejali, gospod predsedujoči, je to kritična faza, ugotoviti moramo, kako eh, povečati legitimnost tega dialoga z vidika Evropske unije. Legitimno lahko sedaj rečemo, da kot Evropska unija zagovarjamo vrednote. Ampak če želimo te vrednote zagovarjati zunaj naših meja, lahko izboljšamo legitimnost eh, z različnih vidikov. Kakšne so te oblike legitimnosti? Naprimer, eh, sodelovanje eh, z lokalnimi agendami za človekove pravice. Obstajajo različni akteri, različne bitke v sami družbi. Zato moramo uskladiti evropsko agendo in lokalne agende sodelovati moramo z njihovimi organizacijami, naprimer Afriška unija, ki ima lasne mehanizme, lasne listine in dobri odnosi s to vrstnimi organizacijami lahko pripomorejo eh, k izboljšavi učinkovitosti s sodelovanjem med različnimi akteri. Eh, uporabljati moramo mednarodne eh, instrumente, kot je UPR. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak gre za to, da ne nastopamo pred preveč antagonistično v dialogu. Gre za gradnjo eh, lokalnih odnosov, tako da ne ostanemo sami, samcati in izolirani. S tem je povezana tudi vzajemnost in to je zadnja točka. Države AKP včasih menjajo, da človekove pravice ne obravnavamo eh, dovolj dobro v tistih elementih, ki so pomembni za njih. Zdi se mi, da so to tista najpomembnejša priporočila, najzanimivejša priporočila. Naslednje priporočilo je zelo klasično. Gre za eh, spremljanje, ki je usmerjeno v rezultate. Dialogi potekajo eh, dvakrat, trikrat letno, ampak spremljanje in ugotavljanje napredka To je pomembno. Kakšni so rezultati? Spomnite se na tisto uh, razpredelnico. Pogosto se zgodi, da je podpisan kakšen sporazum, na to pa se ne izvaja. Sprejeti moramo dejstvo, da se je treba osredotočiti na eh, rezultate. Kakšni so rezultati partnerstva eh, in kako legitimno je to partnerstvo. Marsikaj smo že naredili, ampak izboljšave so vedno mogoče. In pa še zadnje priporočilo, zadnji sežen priporočil, ki je prav tako pomemben. Dialog nikoli ne sme biti izoliran. Če si želimo dobrega dialoga, je pomembno tudi, da je finančna podpora eh, umestna in dovoljšna. Veliko več lahko naredimo na ravni Evropske unije s konkretnimi eh, ukrepi. Uh, na področju razvojnih izzivov, naprimer. Človekove pravice moramo eh, vrniti v osrednjo politiko, razvojno politiko in z vidika te študije, z našega vidika, ste ubrali pravo pot, še vedno pa obstaja več možnosti za krepitev razvojne pomoči, eh, za proračunsko podporo, sektorsko podporo, in tako naprej. Gre za uporabo finančnih instrumentov, tako da človekovi pravice in dialog o človekovih pravicah ni nekje v zraku, ampak ga podpirajo dolgoročne naložbe. V dveh, treh državah so lokalni deležniki dejali, da bi morala Evropska unija več vlagati v institucionalno infrastrukturo v teh državah, zato da se ta razprava razplamti znotraj posamezne države, da sodelujejo tam ombudsmani, eh, vladne institucije eh, in socialni partneri. Takšne eh, investicije se lahko v veliki meri izplačajo, tako kratkoročno kot tudi srednjeročno. To je naša ptičja perspektiva tega dialoga, gospod predsedujoči. Izbrali smo zgolj nekatere države AKP, verjetno bi v drugih prišli do podobnih sklepov. Upam, da bo ta študija v veliko pomoč. Uh, <coughs> Najlepša hvala, Žon, za to zelo zanimivo oceno. Ne moram se spomniti točnih besed, ampak uh, zelo relevantne so bile, da je treba oceniti, kako poteka dialog, uh, ko pa ta dialog pogosto poteka na nestrukturiran način in pa v zasebni sferi in to je lahko nevarno. Mislim, da vam je uspelo preseči ta problem in zelo pozdravljam vaša priporočila. Eh, drugo priporočilo še posebej to poudarja strateška partnerstva eh, z regionalnimi in celinskimi organizacijami. Eh, Kaj ti sicer nihče od tega nima koristi in taka situacija lahko postane celo izgovor za neiskanje rešitve. Veseli me, da je z nami gospod komisar. Prejšnji teden sem bil do njega kar strog, eh, ampak eh, sicer imava dober odnos, ki se je gradil pet let eh, glede te zelo pomembne teme. Vem, gospod komisar, da ste politično in osebno zavezani vsem ranljivim skupinam. Prejšnji teden ste podali izjavo, ki se je odražala tudi v oceni žona. Nekako se bližamo osmemu členu, ampak eh, redko se premaknemo proti eh, čemu drugemu, naprimer eh, 96. ali 97. členu. Smo na zelo občutljivem terenu. Mi v AKP in Evropski uniji moramo govoriti skupaj. Eh, s spoštovanjem in previdno. In če obstajajo problemi v Afriki, v pacifiški regiji ali v Karibih, potem mora rešitev eh, priti iz teh regij samih in z teh celin. Prepričan sem, gospod komisar, da eh, se strinjate s takim pristopom in eh, z odprtostjo za dialog. Zanima me, kaj pričakujemo lahko od takega političnega dialoga in kakšne odgovore moramo zagotoviti, če ne bomo izpolnili vseh pričakovanj. V kontekstu Ugande poteka političen dialog, eh, organiziran je za ta petek in gotovo bomo to vse odblizu spremljali. nekdo je vprašal, zakaj bi segali po eh, blatu, sežimo raje po zvezdah. Ampak to ni moj pristop pred eh, petkovim dialogom. Vsi se zavedamo problemov, ki jih je treba preseči. Komisar, vam bom kar predal besedo za vaš prispevek k tej razpravi. Izvolite. Um, e Hvala. Res je, da dialog po osmem členu eh, predstavlja ključni instrument za ukrepitev političnih odnosov med Evropsko unijo in državami AKP. Eh, glavni cili so izmenjava informacij, spodbujanje vzajemnega razumevanja, eh, definiranje skupnih prioritet in pa skupne agende. Osmi člen si prizadeva za dialog z državo, ampak ne o državi, politični dialog po členu 8 se ukvarja s številnimi temami, ki so eh, v vzajemnem interesu obeh regij. To so regionalne teme, eh, dobro upravljanje, migracije, demokratični eh, principi in tako naprej. Človekove pravice so tudi eden ključnih elementov političnega dialoga po 8. členu mi v okviru tega člena lahko eh, sprožamo razpravo o situaciji človekovih pravic v državah AKP. Služba za zunanje delovanje trenutno izvaja pregled najboljših praks pri izvajanju političnega dialoga iz 8. člena v zapletenih situacijah. Ta eh, študija bo proučila, kako so pokrite človekove pravice v dialogu po 8. členu. Eh, pogledali bomo, kakšna je vključenost Eh, predlagali bomo tudi eh, možne izboljšave v tem kontekstu, pa ne samo v tem. Eh, kolega iz ECDPM je predstavil svojo študijo in to je tudi zelo dragoceno za našo službo in za komisijo. Glede na rezultate, ki. Uh, uh, so bili doseženi, smo se začeli zavedati številnih dobrih praks in dosežkov dialoga po osmem členu. Osmi člen lahko postaja platforma za podporo reform. Eh, Naprimer, eh, lahko ga uporabimo v primeru eh, Ruande, oziroma je že bil uporabljen, ko se je vlada tam odločila, da ukine smrtno kazen. Torej, države so prevzele predloge Evropske unije, Eh, da se ukrepi dialog o človekovih pravicah, eh, predvsem, ko gre za priporočila UPR. Osmi člen lahko prispeva tudi k okrepitvi države v krizi, kot eh, je bilo to v primeru Malija. Spodbujali smo tranzicijsko obdobje in pa načrt Januarja 2013 je Evropska unija odločila, da bo eh, spet začela politični dialog in pa razvojno pomoč v okviru 8. člena. Ta člen predstavlja temelj za politično podporo Evropske unije k izvajanju tega načrta. Ta načrt predvideva, eh, da se moramo vrniti k ustavni ureditvi Malija eh, z demokracijo in mirom. Treba izmanjšati politična Eh, nasprotja. Poleg tega smo govorili tudi o situaciji v Togu, Malaviju in Gvineji. Pa tudi ukvarjali smo se z dolgotrajnimi problemi s človekovimi pravicami v Eritreji in Ugandi. Uh, eh, Rwanda, Senegal, Botswana in uh, Ghana uh, so tudi vključene. Uh, tukaj smo pregledali uh, Eh, tudi strategijo EU za Sahel glede Ugande. Osmi člen pokriva eh, tudi situacijo v Demokratični republiki eh, Kongo, nekaznovanost odgovornih in prispeva k reševanju konflikta. Zakonodajne volitve so s tem povezane, potem mediji, vse te teme sprožamo v našem dialogu. Podali ste določena priporočila da bi morali imeti bolj strukturiran in strateški eh, dialog. Eh, to priporočilo sprejemam. Eh, vsi si prizadevamo za to, ampak na osmi člen ne smemo gledati samo na instrument, ki ga uporabimo občasno vsi bi ga morali uporabljati, kaj ti zagotavlja dobre rezultate, redno ga je treba uporabljati. Pri tem eh, dialogu sta vključeni obe strani in se tudi pripravljata na dialog. Eh, videl sem, eh, da je prišlo v številnih partnerskih državah do sprememb, to je država Burundi. Burundi je tak primer, kjer dolga leta niso imeli političnega dialoga, potem pa smo s takim dialogom začeli in ta dialog zdaj poteka. Eh, ni še prinesel vseh eh, rezultatov, kot smo si jih želeli, ampak zagotavlja pa priložnost, da razpravljamo tudi o zelo občutljivih temah. To ni edina država, ki je dosegla tak političen dialog. Eh, potem je treba okrepiti legitimnost dialoga torej političnega dialoga o človekovih pravicah. Mednarodno agendo zelo podpirajo tudi naše države partnerice pomembno je, da okrepimo naše sodelovanje. E, to ne sme prihajati samo strani Evropske unije, ampak e, so države članice same to z različnimi konvencijami sprejele in potrdile. E, sprejele so določene zaveze in obveznosti in mislim, da a, e, je to zelo dobro. Potem pa še spremljanje dialoga o človekovih pravicah. Eh, želimo, da bi naše dejavnosti bile osredotočene na eh, rezultate, potem pa želimo tudi eh, spremljati, ali smo uspeli in če nismo, moramo proučiti, zakaj ne in kako bi lahko spremenili strategijo. Treba je tudi izkoristiti potencial razvojnih programov in pa finančnih instrumentov. Reform ne moremo kupiti, lahko jih samo podpremo. Podpremo lahko pomembne procese v državah AKP zelo eh, smo se osredotočili eh, na reforme v določenih državah, ampak še vedno bi lahko eh, dosegli določene izboljšave. Zdaj pa zelo resna tema, ki jo Michael pogosto omenja. Če pogledam na splošno ta politični dialog, zame je bila ena stvar razočaranje. Eh, vendar pri tem dialogu moram reči, da je zelo odprt, eh, zelo iskren. Vedno se je treba prizadevati za razpravo. teme človekovih eh, pravic za skupino LGBTI je zelo pomembno. O tem je treba razpravljati, ampak včasih se temu države izogibajo. Zato si moramo resnično prizadevati, da bodo take razprave prišlo. Eh, za nas to predstavlja pomemben eh, del človekovih pravic, eh, tako pomemben, da ga ne moremo kar ignorirati. Mislim, da lahko izgubimo verodostojnost, če ne govorimo o tem. Če nas vprašajo, kaj Eh, delate na tem področju, ehm, potem moramo imeti odgovor. Ne moremo reči, da nismo nič naredili. Tudi moja družina ne bi razumela, eh, če ne bi nič naredil za to. Eh, osredotočam se tudi na razvojno sodelovanje. In če o določenih temah ne razpravljamo, potem se ne moremo nikamor premakniti. Zdaj imamo nove možnosti, imamo dialog na podlagi 8. člena za uh, Nigerijo in Ugando. Uh, Zelo me veseli, da se Uganda loteva tega dialoga. To bo težaven dialog, eh, kot razumem, ampak vsaj razpravljali bomo o tej temi. Eh, najpomembneje je, da sploh spregovorimo o tem. Samo tako lahko eh, najdemo način, kako bomo zagotovili varnost za ljudi, ki imajo drugačno spolno usmerjenost, kako zagotoviti, da jih ne bodo preganjali. Eh, pogovarjati se moramo in skušati, eh, eh, moramo najti eh, nek skupni imenovalec na tem področju. Dialog z Ugando se bo torej začel. Mislim, da v tem dialogu o človekovih pravicah napredujemo tudi z Nigerijo. Eh, Tudi z drugimi državami bi lahko več razpravljali o tem. Razprava je pomembna in moramo najti pot naprej, predvsem glede tega vprašanja. Situacija Eh, teh eh, ljudi ne sme biti kriminalizirana. Ljudje ne smejo biti kazensko preganjani. Nikjer na svetu eh, me nihče ne bo preganjal zaradi tega. To moramo zagotoviti, da ljudje ne bodo preganjani zaradi svoje spolne usmerjenosti. Mislim, da moramo delati na tem in dialog. Eh, na tem področju je pomemben korak naprej. Mm, tukaj se bom ustavil. Eh, konec koncev moramo najti pot naprej in osmi člen je edini instrument, ki ga imamo. Instrumenti za kaznovanje eh, ne pospešujejo dialoga, v zelo resnih primerih jih tudi lahko uporabimo ampak eh, sam se zelo zauzemam, da se predvsem pogovarjamo, pogovarjamo, pogovarjamo, pogovarjamo in skušamo najti rešitve eh, za teme, kjer se naša mnenja razlikujejo. Hvala. Thank you, thank you much, And... Hvala, gospod komisar. Eh, govorili ste predvsem iz srca in vaša zaveza človekovim pravicam je eh, nesporna. Predvsem, ko gre za pravice skupnosti LGBTI. Dobro ste osvetlili, eh, kakšna je njihova situacija. Sam eh, sem tudi homoseksualec in večkrat se vprašam, kaj bi se zgodilo z mano, če bi se rodil v Indiji ali v Ugandi ali v kakšni drugi državi, ki je manj tolerantna od moje. Kot je rekel Žon, eh, so vse evropske države tudi šle na eh, to potovanje eh, okrepljenega spoštovanja človekovih pravic. Imam vprašanje, na katerega ne pričakujem odgovora, ampak vseeno bi ga rad izpostavil. Dialog o človekovih pravicah se osredotoča predvsem na kršitve konvencije o človekovih pravicah te države so te konvencije same sprejele ali eh, ne pride do trenutka, ko se bo vmešala tudi Afriška unija s svojo komisijo za človekove pravice, ko bo vzpostavila svoj lasten odbor in bo angažirala vse države na celini. Morda bi to lahko bila pot naprej, morda se bo to nekoč zgodilo. Eh, če branimo pogodbo o človekovih pravicah, eh, ne delamo tega z nekim kolonialnim pristopom. Na to ne smemo gledati tako. Lahko bomo razpravljali tudi o eh, temi kulture, o poligamiji, o odnosu do žensk in tudi o drugih eh, kulturnih vidikih. Zdaj pa kultura naše diplomacije gospod Koen eh, Vervaki eh, je eh, direktor v službi za zunanje delovanje za afriški rok, pa tudi za vzhodno in južno Afriko in Indijski ocean. Vi nadomeščate Nikolasa Westkota, ki je bil zelo vključen v razprave v teh državah. Danes gospod Westkot ne more biti z nami, ker ima obveznosti drugje. Najlepša hvala, da ste prišli vi, gospod Vrvaki. Eh, eh, izvolite besedo. And, and Nikolas Westcott uh, bi bil rad tukaj, ampak to je zadnji teden pred afriškim uh, vrhom in uh, prizadeva si, da bo vrh naslednji teden uspešen. Uh, Vsekakor pa spremlja eh, razprave eh, tudi na tej javni predstavitvi danes. Rad bi začel tam, kjer je komisar končal eh, dialog po 8. členu z Nigerijo in Ugando glede zakonodaje, ki je usmerjena proti homoseksualcem. Lahko podprem vse, kar je komisar povedal o tej temi pa tudi o širši temi dialoga po osmem členu. Tudi visoka predstavnica je zelo vključena v dogajanje v teh državah. Tako je objavila javno izjavo, v kateri je obsodila te zakone. Rekla je, da diskriminacija proti eh, skupinam manjšin eh, ni sprejemljiva in da ni sprejemljivo, da se omejujejo eh, pravice teh ljudi in da tudi ni v skladu s konvencijami, ki sta jih podpisali obe strani. Dialog, ki eh, se bo zgodil v Kambali v Ugandi v petek, je eh, zelo pomemben. Komisar je rekel, da je zelo pomembno, da to pripravljamo skupaj eh, z uganskimi partnerji. Naš cilj je, da eh, zagotovimo zavezanost eh, obeh strani, obeh držav, predvsem zato, da se preneha nadlegovanje in pa viktimizacija predstavnikov skupnosti LGBTI. Na to temo moramo gledati v širšem kontekstu človekovih pravic če si ogledamo razvoj pravic LGBTI, vidimo, da je prišlo do jasnega poslabšanja na tem področju. To je pristop, ki smo ga zauzeli um, skupaj s komisijo. Menimo, da je dialog po 8. členu uh, primeren korak naprej oziroma primeren ukrep. Pozdravljamo tudi uh, študijo ECPDM mi smo v procesu pregleda naših najboljših praks pri izvajanju 8. člena in ta študija je zelo koristna za nas. Sami smo tudi prispevali k pripravi te študije. Nekaj komentarjev je bilo podanih, na katere bi se rad odzval. Težko je oceniti učinek 8. člena, to je res. Eh, omenili ste tudi, da je težko zbirati informacije. Eh, uporabnost in dodana vrednost 8. člena je tudi v tem, da eh, stvari niso vedno javne, ta dialog ni vedno javen. Imamo dialog z lokalnimi oblastmi, včasih pride do javnih rezultatov, včasih ne. Včasih je celo kontraproduktivno, če rezultate javno objavimo. Treba je pač oceniti, kakšna je najboljša pot. Eh, ocenjevanje rezultatov je ponavadi zelo dolgoročno in tudi zaradi tega eh, to ni lahko. Imamo pa tudi preventivno orodje v okviru 8. člena in tudi tega ni eh, vedno lahko ocenjevati. Pozdravljamo tudi izbiro držav, ki ste jih uporabili v študiji. Mislim, da bi lahko analizo držav razvili še eh, nadalje. Tudi glede učinka ne bom šel zdaj v podrobnosti. Eh, moramo biti bolj eh, strukturirani, bolj strateško usmerjeni, to že počnemo in se trudimo za to. Dialog z Ugando je res zelo strateški, pripravljajo ga lokalne oblasti skupaj z nami. Včasih so vključene tudi eh, organizacije civilne družbe. Včasih organiziramo seminar za organizacije civilne družbe. Včasih so pridružene eh, tudi na samih eh, sestankih. Zato poskrbijo lokalne oblasti. Lahko si tudi izberejo določene elemente, oblikujejo agendo, se oglašajo. Mm, tudi prednostne naloge oblikujemo skupaj. Kako eh, okrepiti legitimnost dialoga? Mislim, da ga moramo veliko bolj eh, povezati eh, z lokalnimi in regionalnimi agendami. Imamo listino demokracije Afriške unije, to je zelo pomembno orodje. In bolj, ko bomo lahko gradili na lokalnih instrumentih, boljši bo dialog. Včasih države pridejo k nam, se obrnejo na nas in prosijo za politični dialog. Tega ne poudarjamo dovolj. To se je zgodilo v primeru Burundija. Imeli smo kritičen, zelo pomemben dialog z Burundijem in oblasti so se same obrnile na nas in razložile, kaj se je dogajalo. E, torej, na lastno pobudo je potekal ta dialog in to je tudi zelo e, pozitivna e, stvar. Usmerjenost v rezultate, Da, s tem se strinjam. Morda bi lahko uh, prikazali tudi, kako uh, izvajamo misije opazovanja volitev. Zdaj imamo zelo strukturiran dialog uh, glede priporočil, ki uh, pridejo iz opazovalnih misij. Mislim, da lahko uh, to strategijo uporabimo tudi v primeru dialoga o človekovih pravicah. Vsekakor si bomo za to prizadevali. Dialog po osmem členu je v središču naših političnih odnosov z eh, državami AKP, predvsem afriškimi državami. Eh, to predstavlja posebnost eh, Evropske unije in njenih odnosov z državami AKP. To razmerje temeli na vrednotah. Imamo Eh, skupen dialog, pomembna je tudi vzajemnost, to bomo videli tudi na vrhu naslednji teden. In eh, ker naš odnos temelji na vrednotah, je bolj kompleksen, eh, je pa tudi bolj zapleten in moramo si prizadevati oziroma razmišljati o tem, kako ga bomo usmerjali tudi v prihodnje. V dialogu z državami in regijami moramo biti spoštljivi. Moramo pa zagotoviti eh, tudi, da gospodarski razvoj in stabilnost eh, prideta tudi z izboljšano situacijo na področju človekovih pravic. Hvala. Indeed, uh, um, Hvala, gospod eh, Vervaki. Zdaj že prehajamo k naslednjemu govorcu. Eh, skupna parlamentarna skupščina prejšnji teden je imela dober rezultat eh, in sicer je bil ta rezultat v tem, da je prišlo do razprave z določenimi državami AKP o njihovem odnosu do homoseksualnosti. Eh, to je bila razprava, za katero smo si prizadevali vsaj zadnjih deset let, pa so države to zavračale, tudi v Ekosoku je bilo to zavrnjeno. Zdaj pa se je stran AKP odločila, da si želi te razprave, ki so jo države prej zavračale. Razprava se je torej začela. Eh, zdaj smo eh, dosegli neko novo stopno, ampak eh, za me kot za homoseksualca ni bilo lahko, ko so nekateri ploskali, ko je bila omenjena smrtna kazen, ki še obstaja v sedmih državah po svetu za homoseksualnost. Ljudje so bolj pogumni, ko govori o svoji lastni državi. E, ljudje tam postanejo borci za človekove pravice, e, tako se je izrazila pevka Madonna. E, zdaj pa pozdravljam predstavnico skupnosti nigerijske, predstavnico nigerijske skupnosti LGBTI, to je gospa Česna Mihilo. Izvolite besedo. Thank you. Thank you, Mr. Chairperson. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. V zelo težkih časih živimo kot skupnost LGBTI in kot eh, aktivisti za pravice LGBTI v Afriki. Ko sem se pripravljala za to izjavo, sem kolege, ki so tukaj z mano, vprašala, če mi lahko povejo, v kakšnih časih eh, živimo. Dobila sem naslednje tri komentarje, ki jih bom uporabila za svojo izjavo. Prvič. Zdi se, kot da smo na robu prepada. Drugič. Razmere v Afriki so kot gozni požar. Če ga ne bomo omejili, se bo razširil posod. tretjič rojevamo. Rodili smo veliko dobrega dela. Marsikaj smo naredili. Imamo določbe o jezikih, imamo sporazume, imamo dokumente, ki ščitijo pravice eh, eh, posameznikov. Obenem pa rojevamo tudi eh, pošasti in V Nigeriji je to zakon o prepovedi istospolnih eh, porok iz leta 2013. Zakonodaja je dovolila, da takšnim zakonom ploskajo in jih pozdravljajo v Nigeriji ter drugot po Afriki zakon je bil opisan, ta zakon je bil opisan kot eden izmed najslabših zakonov, kot rezultat kršitev človekovih pravic, ki izhajajo iz njega in kot uh, nekaj, kar je v nasprotju z ustavo Nigerije iz leta 1999. Nigerija je podpisnica mednarodnih sporazumov, eh, ratificirala jih je in prenesla v lastno zakonodajo in te sedaj krši. Krši pravico do združevanja, do proste veroizpovedi, krši pravice aktivistov, tistih, ki se borijo za človekove pravice. Vse, kar izraža ljubezen, eh, socialno podporo eh, kot skrb, lahko danes tolmačijo kot istospolne odnose in s tem lahko človek dobi 14 let v zaporu. Ta zakon obljublja tudi, da bo eh, preganjal vse tiste, ki so kršili zakon tako zasebno kot javno. Vse pa je odvisno od sodnika, ki eh, lahko odloča v okviru lasne domišljije oziroma diskrecije. Resnično gre za gozni požar in pokazalo se je, kako se lahko razširi takšna zakonodaja. Goodluck Jonathan, nigerijski predsednik, je podpisal uh, to zakonodajo pred nekaj meseci, na to pa je sledila Uganda. Na to, na to se, se o tem pogovarja v drugih državah, v Keniji, v Kongu, v Kamerunu, v Gani, v Gambiji in drugot. Ta se znam je dolg. Skrbi nas. Leta 2006, ko je Nigerija prvič uh, vzpostavila takšno uh, Eh, takšen predlog zakona o prepovedi istospolnih porok je bilo to za nas presenečenje. Borili smo se proti takšnemu zakonu. Nismo verjeli, da bi lahko takšna država kot je Nigerija sprejela takšen, takšen zakon in bali smo se tega, ker bi lahko vse skupaj vplivalo na druge države. Skupnost LGBTI je beležila uh, eh, odzeme prostosti in druge kršite človekovih pravic učinek te zakone, tega zakona smo že videli. Eh, ljudje so začeli kršiti pravice tistih, za katere menijo, da so eh, geji. Nikoli še nismo bili priča takšnim kršitvam. Kršitev je vedno več zaradi te zakonodaje. Tisti, ki so včasih pasivno uh, gledali, sedaj uh, v roke jemljajo nože in palice in napadajo ljudi eh, na glas, eh, izražajo eh, negativne slogane. Zaščite za žrtev, za žrtve pa ni. In ta nekaznovanost ni omejena zgolj na Nigerijo. V sosednjih državah je nek mladenič ubil svojega sošolca in dejal je, da je to naredil zato, ker je bil ta sošolec homoseksualec. In zaradi tega ni bil kaznovan. Včeraj, gospod predsedujoči, sem dobila poročilo o eh, incidentu v Lagosu, kjer je skupina moških eh, bila eh, aretirana, slekli so jih in na to so morali paradirati na okrog, ker so jih pretepali plačati so morali eh, kazen ter hoditi po skupnosti, eh, pri tem pa so jim na telo namestili napis, ki pravi gej. Če tega ne bodo naredili, tvegajo, da jih bodo odpeljali na policijo, da bodo dobili deset let zapora brez možnosti pomilostitev oziroma plačila kazni. Ko se danes tukaj pogovarjamo, se pogosto oziroma se podobne kršitve dogajajo v Nigeriji in v drugih delih Afrike. To je naš vsak dan. Nažalost, o številnih kršitvah ne poročajo. Številni ljudje so jezni, sprašujejo se, kaj lahko naredijo. Naj se na tem mestu zahvalim Evropski uniji in njeni ulogi eh, pri tem dialogu razpravljati, moramo o tem se pogovarjati za okroglo mizo. Zgraditi moramo tisto kritično maso glasov, s katero bomo lahko obsodili to zakonodajo in zagotovili pravice skupnosti LGBTI na naši celini. Naše vlade moramo spomniti, da se morajo držati lokalnih, regionalnih in mednarodnih pravnih okvirov, konvencij in pogodb vlade imajo obveznost, da ščitijo pravice vseh državljanov, ne glede na spolno osmerjenost, ne glede na eh, spolno identiteto in izraz. Nismo uspeli, nismo uspeli narediti konec tej pošasti. Zakaj ne? Zakaj so naše vlade še naprej neobčutljive? Zakaj ne odgovarjajo na nekaznovanost, s katero se morajo soočiti? Eh, posamezniki skupnosti LGBTI, odkar je bila sprejeta ta zakonodaja. Brez dvoma smo ujeti v nekakšni politično-gospodarski bitki. Smo nekakšna valuta, s katero trgujejo. Iz enega foruma, od drugega foruma, iz sveta o človekovih pravicah v eh, Ženevi do eh, komisije iščemo eh, rezultate, ki bi izhajali iz dokumentov eh, na tem področju, zato da bi zagotovili spoštovanje pravic tistih najšipkejših, tistih, ki se ne morejo oglašati samih. Pravice LGBTI se uporabljajo v mednarodnem okolju za pogajanje o razvoju, o tehnologiji, o pomoči. To je uh, zgolj plašnica, s katero prenašamo uh, pozornost državljanov iz drugih zadev, kot je korupcija, slabo upravljanje in tako naprej. Pravice LGBT se uporabljajo tudi za eh, poceni politične točke, za izkoriščanje političnega prostora. Socialno-politične posledice in zakonodaje v Nigeriji ter Ugandi to potrjuje. V Nigeriji je Goodluck Jonathan izgubljal glasove v njegovi stranki je obstajala kriza, nekateri člani so se izpisali. V časopisih je bilo objavljeno eh, pismo s kritiko eh, zoper vlado Gurlog Jonathana. Moral je narediti nekaj, moral je povrniti eh, to priljubljenost, moral je podpisati ta zakon. V Ugandi poslanci podpisujejo različne osnutke zakonov o pornografiji, o javnem nadzoru, o nadaljevanju mandata predsednika brez volitev. Boj za pravice LGBTI je dober boj in to kadarkoli. Sedaj pa se uporablja za to, da našo energijo in sredstva uporabljamo za teme, ki se ne ukvarjajo s eh, slabim zdravstvenim sistemom, slabim izobraževalnim sistemom, eh, z visoko smrtnostjo ob rojstvu. Gospa, eh, gospod predsedujoči, naše države naj bi se same nadzorovale in sabo upravljale ampak res je, da imajo nekatere suverenost že več kot 50 let. Kaj so naredile s to suverenostjo? S prstom kažejo na revščino in na kolonialne eh, zgodovinske zgodbe. Dovolj časa smo že suvereni. Imamo sredstva, s katerimi bi lahko živeli kot v raju. Pravijo, da je zakonodaja Eh, kolonialna dediščina. Ampak zahodni svet je odpravil svojo zakonodajo, ki, ki je bila podobna. Zakaj mi tega ne moremo narediti? Vlade pravijo, da se izvažajo slabe moralne vrednote v Afriko. Upam, da ne bomo pozabili eh, krščanskih vrednot, ki jih uporabljajo za to, da odločajo, kaj je moralno in kaj ne. Gospod predsedujoči, danes smo tukaj zato, ker želimo reči, da se diplomacija uporablja že leta borimo se proti določenim zadevam, ki se iz dneva v dan vračajo k nam. To je zgolj vrh te ledene gore. Zamislite si, kaj se bo zgodilo, ko bodo ti zakoni padli v roke eh, verskih ekstremistov in vlad z verskimi ekstremisti. Ta zakonodaja se bo uporabljala za to, da bodo eh, poželi vse aktiviste na tem področju in to naenkrat. Potrebujemo sankcije, nove strategije, potrebujemo ukrepe, s katerimi bomo poslali eh, sporočila tistim državam, ki pripravljajo podobno zakonodajo. Pokazati moramo, da je to nespremljivo. Potrebujemo sankcije za države, ki so že podpisale te zakone. Razvojna pomoč, ki eh, roma k vladam, mora biti prenešena na organizacije civilne družbe, ampak seveda z ustreznimi pogoji nediskriminacije in spoštovanja določenih vrednot. Zahodne države morajo prepovediti, prepovedati vizume za nekatere člane eh, vlad, vlad, predsednike in tiste, ki odločajo o to zakonodaji eh, pred, za predsednika senata, za predsednika eh, Eh, zakonodajne veje oblasti, za verske voditelje, ki so eh, se zahvalili predsedniku za to zakonodajo, za tiste, ki spodbujajo sovraštvo in podpihujejo sovraštvo zoper geje in druge. Spoštovati je treba pravice LGBTI. Pomagati je treba lokalnim eh, zaposlenim na veleposlaništvu. Nekatere vlade uporabljajo in so uporabljale eh, ta sredstva tam, kjer so želela in želele in evropske države lahko naredijo enako. Pogovarjajo se lahko v okviru partnerskega, partnerskega foruma AKP. Sodelovati je treba z organizacijami civilne družbe v Afriki vlagati, še enkrat ponavljam, vlagati v večje zmogljivosti za skupnost LGBTI na naši celini. Dostopati moramo do štipendij nepovratnih sredstev eh, in ta sredstva morajo imeti vsi tisti, ki so jih eh, izpisali iz šol. Ne smemo se bati posledic in stati križem rok ne smemo gledati, kako uničujejo naše vrednote, ki smo jih gradili leta in leta. Smo na robu prepada, gospod predsedujoči. Pripravljeni smo, gospod predsedujoči. Vprašanje je, ste vi pripravljeni, da nas spremljate na tej poti? Hvala. Dorothy, Hvala lepa, Dorothy. lepo je bilo slišati enake stvari, za katere smo pozivali mi prejšnji teden na razpravi v okviru AKP. Evropski parlament je sprejel precej močno resolucijo oziroma osnutek resolucije v zvezi z Ugando in Nigerijo. To je samo začetek, veliko bi se lahko iz tega razvilo. Sedaj pa dobi besedo član sekretarjata AKP-ja. Če bo želel gospod eh, Avoku, ki je pravnik, izvolite. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, da ste povabili skupino AKP. Uh, eh, na to zasedanje in hvala, da ste omogočili sekretarjatu AKP, da sodeluje pri tem dialogu. Opravičujem se v imenu generalnega sekretarja AKP, -ja, zelo je zaposlen, zato se ni mogel udeležiti tega dialoga. Lepo je bilo prisluhniti razprave. Jasno ste povedali, da osmi člen omogoča določbe, s katerimi lahko vsaka država odpre dialog z Evropsko unijo. Osmi člen pa obravnava človekove pravice kot univerzalne pravice in medsebojno povezane vprašanja. Gre torej za temeljne, temeljne vidike, ki obstajajo in so nam na voljo. Zahvaljujem se vsem pomembnim osebam, ki so spregovorile danes. Hvala, da ste omogočili dialog in tudi nekatere države AKP-ja, kot je naprimer Burundi, so sprožile politični dialog za to, da bi spregovorili o določenih političnih vprašanjih. Moje osebno mnenje je, da imajo države AKP ustavne določbe, ki zagotavljajo temeljne pravice, prav tako pa imajo načela državnih direktiv. V okviru temeljnih pravic lahko najdemo načelo civilnih in političnih pravic, prav tako pa obstajalo določeno drugo načela, ki zagotavljajo človekove pravice. Vendar sodniki včasih te direktive tolmačijo po svoje. Včasih sodniki težko ustrezno tolmačijo te določbe, zato ker so gospodarske razmere v teh državah zelo težavne. Zelo sem bil zadovoljen, ko sem slišal, da si želijo, da bi človekove pravice bile vključene v številna področja, naprimer na področju pravic do vode, pravic do nastanitve, pravic do hrane in tako naprej. Zelo težko je to izvajati v posameznih državah AKP zaradi finančnih težav. Vseeno pa želim povdariti, da so bile oblikovane specifične institucije v posameznih državah, naprimer Nigerija. Nigerija ima komisijo za človekove pravice, tudi Uganda ima podobno komisijo. Torej, obstajajo institucije za človekove pravice v posameznih državah in te institucije bi bilo dobro okrepiti, jih podpirati, zato da bi zagotovili spoštovanje človekovih pravic. Gospod predsedujoči, še eno vprašanje je zelo občutljivo za AKP in v zvezi s tem ne bom spregovoril podrobno. Poročilo bomo prebrali, ga natačno preučili in pripravili svoje študije v zvezi s tem. Hvala lepa. Thank, thank you very much. Hvala lepa komisar nas ni zapustil, samo telefonski klic je moral opraviti. Sedaj imamo na voljo eno uro za razpravo med eh, poslanci in gosti ter drugimi, ki se želijo oglasiti. Dorothy, omenila si žrtvovanje pravic drugih, da bi nekaj dosegli. No, v 30 letih prejšnjega stoletja in 40 letih se je podobno dogajalo na našem kontinentu. Nekatere države, kot je recimo moja, so dejale, da ne bomo spoštovali sovrenosti, če nekdo vstopi v drugo državo in tam oduzema pravice. Oziroma se na Migela. Migel je živel v državi, kjer je vladala diktatura. Odzeli so pravice ljudem in dejali smo, to, kar se dogaja v Španiji, je enako, kot da bi se dogajalo pri nas v drugi svetovni vojni smo tudi videli podobno. Ljudi so zbirali po noči in jih odpeljali, preprosto zato, ker so domnevali, da so drugačni. Evropska unija je nastala na osnovi načela, da nikoli ne smemo dopustiti, da bi se to še kdaj zgodilo. Povezovanje z drugimi, zaščita drugih je temeljno načelo, ki povezuje Evropsko unijo in je tudi osnutek za listino o človekovih pravicah, pa tudi za konvencijo o človekovih pravicah. Svet Evrope je to pripravil po drugi sezoni vojni. V tem kontekstu sedaj z veseljem odpiram razpravo. Začel bo gospod Mičel. Well, Chairman, thank you very much. And, um... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala vsem tistim, ki so podali svoje predstavitve. To je bilo zelo zanimivo. Poročilo je bilo predstavljeno na zelo zanimiv način. Razmere na področju LGBTI-ja so zelo zapletene. Tudi pri skupščini AKP EU prejšnji teden sem eh, o tem spregovoril, če želi kdo to prebrati, mislim, da je to na spletu. Ne bom se še enkrat eh, ponavljal, želi, spregovoriti želimo o človekovih pravicah nasploh. Večina je lahko tudi nevarna, To sem ugotovil tudi v tem parlamentu. Če je večina za nekaj, se potem včasih um, prikrade neke vrste slepota med ljudi. Naprimer v nemškem najstaku je bilo podobno. Z večinami moramo torej biti previdni. Vedno moramo upoštevati, da večina nima vedno prav in kako sem dejal, to moramo upoštevati. Še nekaj želim dodati na zasedanjih AKP EU se vedno znova ponavljajo isti elementi. Združeno, združeni narodi so pripravili deklaracijo o univerzalnih človekovih pravicah. To je hibridni dokument. Po eni strani je nastal na osnovi vpliva zahodne svobodne družbe, ki govori o naravnih pravicah in tako naprej. Po drugi strani pa so svoj vpliv dale tudi komunistične države, ki ne želijo, da bi jim karkoli usilili, zato so želeli uh, gospodarske in socialne pravice, da bi se lahko mačevali drugi strani in tako naprej. No, pri deklaraciji mislim, da ta razmislek še vedno velja. V vsaki državi je prav gotovo podobno. Na Irskem je določen odstotek ljudi, ki meni, da ljudje v Dublinu ne vedo nič. Mislim, da ljudje tudi za Bruselj menijo podobno. Običajno obstaja skupina ljudi, ki meni, da drugi ne vedo nič. Odeležil sem se prvega zasedanja Asema. John Brutne je bil prav tako tam in uh, govoril naj bi z voditeljem vlade v, iz države, v kateri človekovih pravic niso spoštovali. To je bila evropska država. Ta voditelj je s pestjo udaril po mizi in uh, gospod Bruton ni storil uh, nič drugega kot to, da je nadaljeval tako, kot je bilo treba. Takšen odziv potrebujemo. Odziv prejšnji teden v parlamentu, ko smo na to opozorili v skupščini AKP-EU, je bil naslednji. Ko smo na to opozorili, ko smo opozorili na pravice gejev in uh, na to, da so kazni v Ugandi, Nigeriji in drugot zelo stroge, je eh, bil, da Afričani ne želijo, da bi mi svojo kulturo njim usiljevali. Podobni je bil odziv tudi na prvem zasedanju Asema. E Dejali so, v redu človeka v pravice vse lepo in prav, vendar svoje kulture nam ne usiljujete. Tukaj mislim, da je bistvo problema. Ko govorimo o Siriji, Zimbabve, Ugandi ali o čemer koli že, dobimo nek uh, konsens, ampak potem se to potisne ob stran, zato ker se zdi, kot da Evropska unija usiljuje svojo kulturo. In slišali smo, da so številni uh, poslanci opozorili na kolonialno zgodovino. Opozorili so na to, da so Britanci dali to zakonodajo. Vprašanje, ki ga želim zastaviti, je naslednje. kaj lahko storimo v okviru tega dialoga, da razrešimo tak prestop. Nekateri člani AKP-ja so grozili, da se ne bodo udeležili prihodnih zasedanj, če bomo s tem nadaljevali. No, pa kaj? Tako bi morali storiti? Mislim, da bi to prav gotovo morali storiti. Saj nismo otroči. Če boste vi to storili, potem bom šel nekam drugom. Pa kaj? Po mojem mnenju so se odzvali zelo otroče. Morda so odnosi pač takšni, morda imajo občutek, da usiljujemo svojo kulturo, ampak eh, Dorothy, ali ni zakon v Ugandi ali Nigeriji tisti? Ne, določene države iz AKP EU so jih spodbujale. Tudi mene so motili pri govoru. Gospod Bosuit lahko kaj več pove o tem, kaj lahko storimo. Kaj lahko storimo v smislu izobraževanja, zato da bi spremenili tak pristop. Ne gre za to, da bi usiljevali zakonodajo Evropske unije. Ne, mi želimo zagotoviti spoštovanje človekovih pravic. Tu je tisto bistvo problema. Spremeniti moramo ta odpor. Ne gre za to, da mi ne razumemo njihove kulture, No, kakorkoli že, to je moje vprašanje, poročilo je zelo zanimivo. Hvala lepa in uh, mislim, da smo slišali izjemne predstavitve. Thank, thank you very much indeed, Gay. Hvala lepa, Gay. Gospod Gorenc. Oui, je voudrais remercier à mon tour. Hvala. Želel sem se zahvaliti vsem, ki so se oglasili v zvezi s tem vprašanjem. Hvalijo, hva, hvala tudi avtorjem eh, študija ECDPM obstaja povezava eh, med 8. členom in 96. členom, ki govori o sankcijah. In ta povezava je zelo krhka. Dotakniti sem se želel razmer, v katerih še vedno izvajamo nekatere ukrepe v sklopu našega pristopa. Naj pojasnim. Avtor študije je dejal, da ima Evropska unija precej jasne ideje, kar se tiče spoštovanja človekovih pravic, da so upisane v pogodbo, eh, sklicave veliko in tako dalje. In to podpiramo tudi kot parlament. Na to je dejal, da nekatere države članice to stališče Evropske unije eh, delajo šipkejše. Katere? Študija o tem ne govori in morga, morda stvegam s tem, ko zastavljam to vprašanje. Pravite torej, da obstaja ta težava. Moti me naslednje člen 96 državam članicam AKP prepoveduje, da bi bile odgovorne za odločite, ki so sprejete v okviru sankcijah. Evropska unija sama sprejema sankcije. In pravi, da bi lahko bilo Eh, da bi bil lahko položaj človekovih pravic, stanje človekovih pravic šipkejši, če bi bili eh, ti ukrepi sprejeti na obeh stranih. Zdi se torej, da lahko ima Evropska unija eh, šipke elemente, šipke člene v tej verigi in v okviru člena 96, če isto ugotavljamo, za države AKP, da jim ravno zaradi tega ne dajemo pravice eh, sprejmanja sankcij. Nekatere države opravljajo dobro delo in bi lahko sodelovali pri sprejemanju odločitev in s tem bi imele odločitve tudi večjo težo. Sam sem sodeloval uh, v pogajanjih leta 2000 na te teme, tako da vem, zakaj gre. Mislim, da bi morali razmisliti o tem, če bi lahko spodbujali delovanje tistih držav članic, ki upravljajo eh, dobro, del, dobro delo držav AKP, ki eh, so že naredile veliko napredka in s temi bi morali sodelovati. O tem je treba razmisliti. Ne moremo kar eh, zavreči to vprašanje, češ da je zapleteno. Na to drugič. kaj se zgodi, ko se bomo približali eh, mejam tega dialoga. Komisija in države članice so deležniki v tem dialogu. Avtorju študije postavljam naslednje vprašanje. Od katerega trenutka procesa dialoga naprej bodo eh, države AKP s prstom kazali na Evropsko unijo in njene države članice, češ da eh, ne postopajo pravilno. Pri tem je, govori, je treba govoriti tudi o eh, lokalnem izvajanju tega dialoga v povezavi z organizacijami civilne družbe. Zanima me, če ste lahko malce natančnejši glede ovir, s katerimi se lahko soočimo na tem področju. Hvala. You, Charles. Just... Hvala, Charles. Preden nam besedo gospodu Martinezu, želim povedati, da je to zelo zanimivo. Imamo pridružitveni sporozum oziroma sporozum iz Kotonuja. Račemo lahko, da menimo, da je to napačno, če želijo to zagovarjati, potem pač morajo sprejeti mednarodne posledice. Če to očitamo samo drugim državam na svetu, potem bomo spodkopavali odnose s tistimi državami, s katerimi imamo sklenjene sporozume. In kako je dejal častiti govornik iz AKP-ja, Dejal je, da imajo komisije za človekove pravice v teh dveh državah. Torej, v svoji nacionalni zakonodaji imajo mednarodne obveznosti in spoštovali naj bi mednarodne konvencije. Ne gre za pravice same, gre za zaščito pravic, gre za to, da lahko, kako je dejal gospod eh, Mitchell, zagotovimo univerzalno pravico do zasebnosti, pravico do združevanja in pravico do svobode izražanja. To je ključnega pomena za vsakega človeka. Če bi nekoga izolirali preprosto zaradi spolne usmerjenosti ali, kako je dejala Dorothy, zaradi domnevne spolne usmeritve, po moje krši eh, mednarodno dogovorjene standarde na področju človekovih pravic. Če pa nekdo želi vseeno zagovarjati takšno stališče, potem mora sprejeti ustrezno posledico Megala. Sí, gracias. Hvala. Hvala, Michael. Najprej želim povedati, kako pomemben in zanimiv je tak sestanek, kot ga imamo danes. Eh, zelo eh, sem bil čustven, ko sem prisluhnil kolegici iz Nigerije. Mm. Naša prva reakcija je reakcija popolne, nepogojene solidarnosti. Tudi mi eh, trpimo zaradi trpljenja ljudi v Ugandi in Nigeriji. Eh, to je naša solidarnost, ki jo moramo pokazati nobenega dvoma ni v zvezi s tem. Ta solidarnost je prisotna in eh, prisotna je tudi naša zaveza, da se mobiliziramo in kaj storimo. Z našimi kolegi iz skupine AKP imamo že nekaj časa razprave. In iz teh razprav sem potegnil tri lekcije za nas same. Eh, prvič, prva lekcija je naslednja. Preden začnemo razpravljati, preden začnemo z dialogom in preden začnemo kritizirati naše prijatelje iz AKP in drugih držav po svetu, se moramo najprej mi sami pogledati v ogledalo vsak dan. Pogledati moramo, kakšni smo in pogledati moramo, kakšni smo bili eh, pred zelo malo časa, pa seveda tudi taki, kakršni smo še naprej, ko sem rekel, da se moramo pogledati v ogledalo, pridem že do drugega zaključka, do katere točke je vprašanje človekovih pravic samo neko aktualno, sodobno vprašanje. To vprašanje je aktualno le nekaj let. Koncept človekovih eh, pravic in pa spoštovanja človekovih pravic je zelo nedaven, eh, zelo kratko tradicijo ima v zgodovini našega človeštva. In upal bi si reči, da izhaja šele iz druge polovice 20. stoletja. Vidite, kako kratko je to obdobje. Takrat smo šele začeli eh, zares razpravljati o človekovih pravicah. Torej, zelo kratko pot smo prehodili na tem področju. Začeli smo odkrivati, da 50 odstotkov eh, prebivalstva tega sveta, ki so ženske, niso imele nobenega, eh, nobene vrste človekovih pravic. In tu do pred kratkim pravzaprav. Ženske v državah, kot je moja, pa tudi v drugih državah eh, Evropske unije, niso imele pravice do lastnine, niso mogle potovati brez dovoljenja svojega moža ali očeta. To se je spremenilo šele pred kratkim. Zelo kratek čas se šele zavedamo pomena človekovih pravic. Ampak to je ključnega pomena. E, pa še tretji element, ki si se ga dotaknil že ti, Michael. Mi delamo tudi napake in to je zelo nevarno. to je področje eh, naše nedoslednosti. Pri nedoslednosti eh, se kaže, kako nevarno je naše delovanje. Naprimer, na področju smrtne kazni. Nekateri od mojih eh, kolegov v določeni državi vidijo utemeljitelja človekovih pravic eh, in to so ZDA, sam na to ne gledam tako. ZDA le redko govorimo o človekovih pravicah eh, ali specifično o smrtni kazni. Mogoče kaj zašepetamo takrat, ko izvedejo kakšno smrtno kazen. Ne govorimo pa zares o kršitvah človekovih pravic. Tudi v odnosu s Saudsko Arabijo ne sprožamo eh, toliko vprašanja človekovih pravic. To je namreč eh, strateški partner Evropske unije. Včeraj sem gledal nek program po televiziji, kjer je nastopila eh, neka gospa, princesa Saudske Arabije in je hotela prepričati javnost, da uh, je kralj uh, te tri, njene tri eh, hčerke uh, praktično zaprl. Mm, te tri princese so kot neke zapornice. Mm, ne vem, kakšen je položaj manjšin, naprimer skupnosti LGBTI v Saudski Arabiji, naprimer. Eh, ne vem, ali eh, jim odsekajo samo roko ali še kaj več, ampak eh, to vsekakor počnejo. Če kdo kaj ukrade, mu odsekajo roko. Sam vidim veliko stopno nedoslednosti strani Evropske unije, ko nekaj zahtevamo od nekaterih partnerjev, od drugih pa ne. Včasih se raje obrnemo stran. Eh, še posebej, če gre za kakšne strateške partnerje mm, ali pa kakšno močno državo. Mislim, da smo eh, tukaj še zelo šipki. Eh, imeli smo razpravo s prijatelji skupine AKP. In govorili smo o tradicijah in pa o kulturnem kontekstu. Eh, nekateri ste to že rekli, kulturni kontekst obstoja Evropske unije eh, eh, je tudi pomemben leta. 45 so se politiki odločili, da se dogajanje izpred nekaj let, torej eh, vojna ne sme ponoviti, nikoli več so rekli. Govorili so o tem, kako eh, doseči spremembe. Eh, oni so vstali in rekli, nikoli več, ta kulturni kontekst nas je privedel do Eh, katastrofe, do uničenja, do trpljenja, mm, do številnih smrti. In to pogrešam tudi pri afriških državah, da bi se eh, politični voditelji uprli kulturnemu kontekstu. Mm, oni pa uporabljajo neko Eh, večinsko mnenje za to, da si pridobivajo glasove, namesto da bi se zoprstavili krivici. Zelo pomembno je in to moramo povedati eh, tudi kolegom iz AKP. Torej, eh, prejšnji teden so predstavniki iz Karibov, med njimi imamo tudi dobre prijatelje, so prišli do nas in rekli, ne strinjamo se s stališči Afričanov. Eh, na karibskih otokih imamo drugačno mnenje. Pet tednov prej ali štiri tedne prej pa so na regionalnem srečanju vzhodne Afrike, ki, ki je potekalo na Mauriciusu, rekli, da je Maurici, Mauricius eh, model za države iz regije in pa za države AKP na splošno. Prejšnji teden eh, se je predstavnik Mauriciusa uh, eh, pokazal, izpostavil se je in rekel, uh, mi nas ste vzeli za zgled. Uh, in lahko rečem, da smo proti temu, kar se zdaj dogaja v Afriki. Hvala. Miguel. Hvala lepa, Miguel. Prav imaš. Poudarjeno je bilo ne samo to, kar se dogaja na Mauriciusu, ampak vem, da je eh, tukaj z nami veleposlanik iz Mauricija, kakorkoli že. Poudarjeno je bilo, da bi Evropa morala državam dovoliti, da same pridejo do potrebnih sklepov. Vendar, izjemno dobro je povedala, da kot ženska razume, da se kultura uporablja zato, da bi ženskam preprečili enakovreden nastop v kulturi in življenju nasploh. Zelo lepo je to povedala, čeprav to njeni kolegi iz držav AKP niso dobro sprejeli zanima me, kaj boste povedali vi na to temo. Ampak eh, gre v bistvu za bistvo vodenja. V Evropi pravil nismo spremenili zato, ker je javnost to želela. Ne, mi smo šli pred mnenjem javnosti. V moji državi, v Združenem kraljestvu, se je to dogajalo vedno znova. V 60-ih letih se je, naprimer, govorili o tem, ali bi morali nekati upravljati smrtno kazen, javnost bi takrat rekla ne. Ljudje bi bili proti pravicam gejev, ljudje bi bili proti marsičemu, ampak bistvo vodenja je, da storiš tisto, kar je v določenem trenutku nepriljubljeno. Sedaj bom dal nekaj minut. Uh, komisarju in uh, gospodu Vervekeju, potem pa eh, boste dobili besedo tudi vi, zato da boste povedali nekaj besed o tem, kaj menite o današnji razpravi. Komisar, hvala lepo. Vem, da je današnji svet bolj zapleten, kot bi si želeli, ampak eh, mislim, da je svet pripravljen na razpravo o tej temi, zato je dialog po mojem mnenju tako pomemben. Dialog brez pogojev kajti če si želimo, da bo partner pošten in odkrit, mora dialog potekati brez pogojev. Pogoji prihajajo iz šibkosti. Če braniš pravo stvar, potem začneš s položaja moči. V okviru tega je razprava o 8. členu tako pomembna. Gre za to, kako bi to izboljšali, okrepili in poskrbeli, da bo to bolj dragoceno v mednarodnih odnosih. Ne gre samo za države AKP. Ne. Obravnavati moramo vse države v zvezi z vsemi vprašanji, ne samo s posameznimi vidiki. Zato je ta razprava zelo pomembna. Drugič. Mislim, da ima Dorothy prav. Prav. Storimo lahko več. Oblikovati moramo zavezništva doma, zato da zaščitimo prave zadeve, prave pristope. Spremembe moramo sprožiti od znotraj. Okrepiti moramo vse skupine, ki imajo enaka prepričanja. Morda imajo različna izhodišča, ampak zelo pomembno je, da zagotovimo kritično maso. To je politično vprašanje in postati mora tako pomembno, da ga država potem ne bo več mogla zanemarjati. To je nekaj, za kar si moramo prizadevati. In še tretja zadeva, ki postaja vse pomembnejša. Če menimo, da so nekatere skupine ogrožene, potem moramo storiti vse za to, da jim pomagamo, kajti ljudje ne smejo imeti občutka, da so pozabljeni ali izolirani, ne glede na to, kakšni so izzivi. Tri usmeritve so zame zelo pomembne. Ehm, veliko dela bi lahko še opravili in eh, mislim, da bi lahko razmislili o tem, kako bi okrepili to ravnovesje in kako bi lahko poskrbeli za večji vpliv na terenu. Zelo pomembno je, da to tudi storimo. Hvala. Hvala lepa, komisar gospod Perveke. Hvala lepa. Strenjam se z komisarjem. Mislim, da je to zelo koristna razprava za nas, zato da bolje razumemo to temeljno, pa vendar zelo občutljivo razpravo. Še enkrat želim opozoriti na to, da bi bilo dobro odpraviti to eh, mišljenje, da mi poskušamo usiljevati svoje kulturne modele to pragotovo ne drži in eh, jasno je, da podpiramo samo temeljne pravice. Ne gre za spodbujanje ali usiljevanje istospolnih porok. Ne, gre za spoštovanje temeljnih pravic vseh ljudi in tudi vse manjšine bi morale imeti zagotovljene temeljne pravice. Še naprej bomo to jasno zagovarjali, vsa naša delegacija ima jasne smernice v zvezi s tem. Drugič, v zvezi z vprašanjem držav članic. Na to je opozoril gospod Görens. Mislim, da države članice ne ogrožajo našega političnega dialoga. Če sem pravilno razumel vaše vprašanje, mislim, da države članice spoštujejo dogovore, poskrbeti moramo, da se bo to nadaljevalo, zagotoviti pa moramo, da ne bo samo delegacija EU na terenu govorila o teh političnih zadevah in o pomembnih vprašanjih. Ne smemo eh, dovoliti, da bi potem države članice zagovarjale svoje dvostranske interese. in vodjem delegacij damo prav ta navodila. Združenja držav članic v teh dialogih si zaslužijo našo podporo, še naprej bi jih morali spodbujati in krepiti. Ampak eh, ne bi šli tako daleč kot vi, da bi rekli, da ogrožajo naš dialog. Na vsak ima svoj glas, ampak eh, to niso naše izkušnje to niso informacije, ki jih dobimo, dobivamo od eh, voditeljev delegacij. Vsekakor pa je to vprašanje, na katerem bomo delali še naprej. Morda nekaj v zvezi z konsistentnostjo tudi v okviru afriškega konteksta. Na interni ravni delamo na tem, da bi bolje opredelili stališča v posameznih državah, še posebej v zvezi z vprašanji LGBTI notranje razprave bomo imeli tudi z državami članicami, na osnovi tega pa bomo pripravili nadaljne ukrepe. Namen je, da bi bili čim bolj učinkoviti in, eh, kakor ste dejali, mislim, da vi, mislim, da je namen vseh zagotoviti pozitivni zaključek in zaščito temeljnih svoboščin. Hvala. Hvala, Dorothy. Hvala, gospod predsedujoči. Biti gej ni kulturno vprašanje. Biti gej je vprašanje človekovih pravic. Gre za pravico do samoodločanja. Razprave o kulturi ne smejo biti več dovoljene. Ljudje se morajo soočiti z situacijo, v kateri bi, na primer, večina bila homoseksualci. Kaj bi storili, bi bili srečni? Bi lahko živeli naprej? Zato ne smemo več govoriti o kulturi, ampak o človekovih pravicah. Nestrpnost je za, za me nekaj nepoznanega. Odraščala sem v severni Nigeriji, živela sem v skupnostih, kjer je bilo veliko transvestitev, spolnih delavcev, gejev, lezbik, vsi so živeli skupaj in za nas, ki smo bili takrat rojeni, je neverjetno čudno, kako so se ti časi spremenili, kako morajo geji zapustiti centr mesta in se skriti nekje druge, če želijo nadaljevati svojim življenjem. Nikoli niso bili škodljivi. In to je sporočilo, ki ga moramo poslati našim vladam. To je kultura, ki jo poznam. Kultura spoštovanja, kultura strpnosti, kultura spoštovanja raznolikosti. To je kultura, v katero sem bila sama rojena in to je kultura, ki si je želim. Hvala. Čudovito. Hvala cel dan bi vas lahko poslušal. V Združenem kraljestvu sem enkrat razmišljal o zakonu eh, iz leta 1988 o eh, prepovedi spodbujanja homoseksualnosti, kot da, ko da bi lahko spodbojili kakršno koli spolno usmernost. Lahko nas zberete na enem mestu, lahko s, uh, ubijete, ampak dokler se uh, moški in ženske uh, razmnožujejo, bo tudi homoseksualnost realnost, ker smo vsi sinovi in ščere teh parov spoštovati moramo raznolikost in razlike, ne pa temu nasprotovati, kot ste dejali. Sedaj bom besedo predal tistim, ki se želijo oglasiti. Naj vas ne bo strah, zelo smo prijazni, eh, še posebej, ko se bliža čas za kosilo, šele po kosilu smo eh, na to malce občutljivejši. Povejte, kdo ste, odkot prihajate in dobili boste besedo. Dvignite roko, če želite besedo. please i give the floor to you izvolite gospod I give, I give the floor to the ambassador of Togo. Besedo dajem veleposlaniku Togo, Toga. Hvala, sem veleposlanik Toga. Najprej bi se rad zahvalil vsem govornikom sem sem prišel zato, ker sem menil, da je to bistvenega pomena vsakič, eh, ko se lahko ozremo o preteklosti, je to pomembno. petnajsti marec dva tisoč štiri do eh, osemnajstega marca dva tisoč štiri je bila eh, skupina vozovalcev v Lomeju, razpravljali smo z evropskimi kolegi. 30. marca je Evropska unija formalno podala izjavo vladi za sprem odločitve. Deset let je minilo od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 29. marca želimo na veleposlaništvu Toga eh, organizirati dan odprtih vrat skupaj eh, z občino Volove San Pier. Predstavniki držav AKP in vsi ostali so vabljeni na ta dan odprtih vrat. Obisk našega veleposlaništva, degustacijo in izmenjavo mnen. Radi bi namreč pokazali, kako dolgo pot smo prehodili in kaj nas še čaka, ker ta boj še ni končan. Kako se lahko podpiramo drug drugega. Zahvalil, zahvalil bi se rad gospodu Martinezu, ki nas je podpiral, eh, z nami je tudi gospod Mišel in gospod Galer. Vsi so bili včasih eh, kritični, ampak ne zaradi tega, ker Eh, bi bili sovražniki. Ne, vsi smo si želeli večjega napredka. In zato ste bili kritični. Mi športno sprejemamo vse takšne komentarje in menimo, da mora vsaka država v lasne roke vzeti osmi člen in ga uporabljati. In z vsem spoštovanjem vas torej eh, vabimo v soboto 29. marca ob 12. uri na naše veleposlaništvo na Aviniji Terviren. Skupaj bomo prelomili kruh, eh, pogledali si bomo izdelke afriških umetnikov in se pogovarjali. Prisluhnili bomo predstavnikom držav AKP, predstavnikom Evropske unije in to je vse. Hvala za vaše vabilo. Thank you very much. Uh... Najlepša hvala, gospod veleposlanik. Kot ste, jali, kot ste dejali, ta proces morda ni končan, ampak neverjetno dober občutek je začeti s takšnim procesom, ki nekam vodi. Želim vam eh, lepo obeležitev. Brez dvoma bodo številni Eh, takoj skočili na avtobus ali pa na tramvaj, zato da bi lahko pokusili eh, te afriške dobrote. Ima kdo kakšno vprašanje, kakšen komentar? Izvolite, kolega v ozadju. Predstavite se, prosim, ni treba, da uporabite pravo ime, ampak prosim povejte, odkot ste. Um, uh, Želim govoriti v francoščini. Moje ime je Stefan Koš, prihajam iz Kameruna. Sem aktivist za pravice skupine LGBTI. Danes govorimo o političnem dialogu med Evropsko unijo in državami AKP. Govorimo tudi o Kamerunu. Za to državo se namreč sam zanimam v širšem kontekstu Afrike. Zanima me, na kateri ravni potekajo te razprave. Razprave s Kamerunom. Še posebej v zvezi eh, s pravicami eh, LGBTI in aktivisti, ki si prizadevajo za spoštovanje teh pravic. Kamerun je bil del, je del eh, držav, ki sledijo Nigeriji in Ugandi, obstaja besedilo, ki, ki kriminalizira homoseksualnost in uh, eh, predideva zaporno kazen do petih let, obenem pa tudi predlog zakona, uh, ki govori o 15 letih zaporne kazni. In ta predlog zakona je v pripravi. Predsednik Paul Bia uh, eh, bo obiskal Brusel, če se ne motim, ali se boste z njim pogovorili ali mu boste zastavili ta vprašanja v zvezi s pravicami eh, homoseksualcev. Let, v letih 2010 in 2011 je eh, sredstvi, ki jih je organizacija, za katero eh, delam, prejela predsednik BIA, takratnemu ministru za zunanje, del, eh, zunanje zadeve, dejal, da prekine financiranje te organizacije, naše organizacije. Ampak to se ni zgodilo. Kakšne ukrepe Evropska unija sprejema za to, da bi se o teh vprašanjih pogovarjala z, z Kamerunom in drugimi državami v Afriki? Hvala. Hvala. Hvala, Stefan, za vaše vprašanje. To je zelo pomembno vprašanje. Mislim, da bom besedo predal gospodu Vervekeju, ki se bo odzval na to vprašanje. Pogosto se zgodi, da druge institucije, komisija in Eh, Evropska služba za zunanje delovanje pripravljajo ukrepe, ki so diplomatski in potekajo v različnih sferah. Tukaj v parlamentu imamo eh, to priložnost, da lahko javno povemo, kaj mislimo in da priporočimo določen proces, kjer vlade ne spoštujejo eh, mednarodnih standardov na področju človekovih pravic, naprimer pravic LGBTI, Eh, takrat v takšni primeri govorimo tudi o prekinitvi eh, proračunske podpore, ki jo imajo vlade. Ampak obene moramo biti zelo občutljivi, ko gre za potrebe eh, organizacij in skupnosti LGBTI. To pomoč moramo preusmeriti. V nasprotnem primeru to pomeni, da vlade in tisti, ki so proti enakosti, vzamejo še en argument. Eh, zaradi vas ne dobivamo sredstev in zaradi vas ta otrok ne dobi vode. Trenutno, trenutno smo v takšni situaciji, v kakršni smo, zaradi tega goznega požara. Eh, vzpostavili smo osmi člen, na to pa odkorakali in ga nismo izvajali. Če ne braniš svojih načel, potem te ljudje ne jemljajo resno. Zato moramo biti v teh občutljivih časih odločni. Odločno moramo reagirati na kršitve splošnih mednarodnih človekovih pravic. Še kdo? Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, sem Don Kevin, prihajam iz Južne Afrike delam v koaliciji afriških lesbik. Veselim me, da sem lahko tukaj. Imam nekaj kratkih komentarjev, zahvalila bi se vam za to razpravo, ki je bila odlična. Prvič bi rada odgovorila na vprašanje, ki ga je nekdo zastavil, glede tega, kaj lahko naredimo, eh, da bi se zoprestavili izzivom v afriških državah. Naprimer, intelektualno vlaganje v eh, spodbujanje sekularne države. Ne vem, kakšno je stališče Evropske unije glede tega, ampak če razmišljamo kratkoročno, obstaja dialog z afriškimi državami o trenutnem stanju, ampak če ne bomo oduzeli pristojnosti verskim skupinam, tam, kjer te obstajajo, tam, kjer je vera tako hudo zakorenjena v državo, brez da bo, bi naredili to, brez da bi jim udozeli to moč, ne bomo mogli napredovati. Drugič, odzvati sem se želela na eh, nekatere komentarje o neskladnosti, nekonsistentnosti. Kot afriška lezbika, ki se pogovarja s prijatelji iz Evropske unije, ki kažejo svojo solidarnost do našega boja, se soočam s številnimi izzivi. In to pomeni, da so zadeve včasih zelo zapletene, zato ker obstajajo na vzkrižja. Kot ljudje LGBTI menimo, da je tudi označevanje problematično, ker gre za nekakšno kategorijo identitete. Ko sama grem na podeželje v neko vasu Južne Afrike, je tam veliko žensk, ki spolno občuje z drugimi ženskami in nas se ne gledajo kot na eh, predstavnike skupine LGBTI. Jeziki včasih eh, iskrivijo vsebino dejanskih razprav. Želela bi spodbuditi predstavnike Evropske unije, naše prijatelje, da ta dialog umestijo v širši dialog o avtonomiji nad našimi telesi in življenji. To ni novo vprašanje. Kdo je dejal, da so človekove pravice del tega izziva? Za ženske posod po afriški celini je težava naslednja leta 2014 danes nimamo eh, nadzora nad lastnim telesom in gre za tisto isto težavo patriarhalne družbe, ki se sedaj eh, prevaja na skupino LGBTI. Če ne začnemo razmišljati srednjeročno in dolgoročno, če ne začnemo uporabljati sredstev za to, da bi širili soboščine, da bi uporabljali jezik avtonomije, nadzora nad lastnimi življenji in telesi, potem tega eh, problema ne bomo rešili. Podobne težave ste imeli tudi v Evropi, kjer eh, naprimer seksa ne morejo, ne morejo eh, prodajati in spolni delavci ne morejo uporabljati lastnega telesa, eh, kakor želijo. Enako velja za dostop do splava posod po svetu, v Afriki in drugot. Izzivi eh, splava se prav tako povezujejo s pravico ženske do nadzora nad lastnimi dejanji. Solidarnost mora še naprej obstajati, potrebujemo vas v naših državah, včasih nismo na isti valovni dolžini. Eh, ljudje želijo naprimer včasih odpoklicati eh, svoje predstavnike v državah, ampak moramo eh, sprejeti dejstvo, da ste naši prijatelji, razmišljati moramo ne zgolj kratkoročno, ampak tudi srednjeročno, razmišljati moramo o tem, kako eh, zagotoviti svoboščine za vse, tudi za ženske, tudi za ljudi iz skupnosti LGBTI. Hvala, hvala za ta odličen prispevek. Povezava med napadi na eno skupino in napadal na drugo skupino, je nekaj normalnega. Temu smo priča tudi tukaj v Evropi, ampak pravica do avtonomije, do lastnega življenja je bistvenega pomena. Strinjam se. Včasih se mi zdi malce čudno, ko mi kolegi iz eh, država AKP rečejo, da se ne, memo, ne smemo umešavati v te zadeve, ker gre za vprašanje suverenosti. No, isto pravijo tistim, ki smo sodelovali v gibanju, eh, ki se je borilo proti apartheidu v Južnji Afriki. To sploh ni pomembno. Ali pa, naprimer, genocid v Ruandi. Nekdo je dejal, da to ni povezano eh, s tistimi ljudmi, ki so bili aktivisti. Gre za načela, za vrednote, za vašo državo, ki je prav tako v nevarnosti. s tem, ko se povezuje pravice nekaterih s pravicami eh, z drugih, gre za to, da večina ščiti manjšino, najšipkejše. V Kamerunu, Keniji, Ugandi in Nigeriji smo priča obratnemu. Pomembno je upoštevati, da marsikaj od tega prihaja uh, iz ameriškega evangeličanskega gibanja, ki ima veliko sredstev, temu se je treba zoprestaviti, treba se zoprestaviti tudi negativni podobi uh, verskega prepričanja. Tudi tisti, ki so verni, se morajo oglasiti. Po mojem mnenju, uh, takšni ukrepi ne odražajo njihove vizije prijazne veroizpovedi. Še kdo? Še kakšen komentar? Šarl, gospod Grns. Moje vprašanje je naslednje. Ali bo avtor študije odgovoril na vprašanja? Imel sem vprašanje v zvezi z 96. členom, zanima me njegovo mnenje. Seveda. Kot vedno ste me še preden sem se samo glasil opomnili, eh, komu moram dati besedo. Slišali smo dve neposrednji vprašanji za žona, ampak preden besedo predam žonu, smo slišali tudi vprašanje v zvezi s Kamerunom, na katerega lahko eh, odgovori gospod Verveke. Na to pa bom besedo predal Ljuju Mišelu, ki je so predsednik skupne parlamentarne skupščine EU AKP. Izvolite, gospod Verveke. Hvala, predsedujoči. Hvala za vprašanje Stefana v Kamerunu. Nažalost, nimam nobenih konkretnih in podrobnih informacij o tem, kako rešujemo to vprašanje s Kamerunom. Kot sem že prej povedal, smo zdaj v procesu poizvedovanja vse delegacije prosimo, da naj nam razložijo, kakšna je lokalna situacija in kako lahko Evropska unija prispeva k razpravi skupaj z lokalnimi oblastmi. Še vedno smo v tem procesu in od Kameruna še nisem dobil povratnih informacij. Želimo pa z državami članicami o tem razpravljati že od samega začetka. V naslednjih tednih bomo začeli s tem in to jemljemo zelo resno. Kaj je išlo iz teh razprav z našimi delegacijami? Izkazalo se je, da ni nekega enotnega pristopa do vseh držav AKP. Če si pogledamo priporočila, ki smo jih sprejeli iz naših delegacij, vidimo, da je več načinov, kako reševati. Eh, problem LGBTI. V določenih državah, naprimer v Senegalu, smo bili zelo glasni, imeli smo kar nekaj uspeha. V drugih državah pa se zdi, da je najboljši način eh, bolj eh, diskretno ukrepanje, da ne pride do kakšnih kontraproduktivnih učinkov. Pomembno pa je eh, tudi Eh, imeti konkretne dejavnosti, konkretna dejanja, podpreti civilno družbo, ukrepiti izobraževanje. In eh, taki predlogi že prihajajo v svezi s tem, kaj eh, bi lahko in bi morali storiti. Treba imeti nek modr pristop, da se ukrepijo pravice LGBTI in da se jih uvrsti v bolj horizontalno antidiskriminacijsko agendo še Južna Afrika. Hvala za vaš prispevek. Z Južno Afriko imamo vzpostavljen nacionalni okvir, tudi zelo močen dialog, specifičen dialog o človekovih pravicah. Ampak kljub temu eh, zakonskemu okviru je še vedno prisotna homofobija z južnoafriškimi partnerji bi morali eh, razpravljati o tem, kako eh, spodbuditi Južno Afriko, da bo eh, bolj javno in bolj odprto spregovorila o teh vprašanjih. Hvala. Hvala. Zdaj dobi besedo žon, izvolite. Hvala. Se bom kar hitro lotil vprašanj nekaj eh, o tem, kako lahko spremenimo kulturo oziroma kako eh, se izognemo uporabi kulture kot izgovor. Eh, to je velik izziv. Moramo zagotoviti, da kulture ne bodo izrabljali za to, da prekinejo dialog. To ne pomeni, da kultura ni pomembna. Predsedujoči sam je omenil našo zgodovino, temo spolov, razlik med spoloma. Eh, tukaj smo prehodili dolgo pot in spremenili določene kulturne vidike, ampak eh, dejstvo je, da kultura ne more biti izgovor in eh, v tem pogledu podpiram vse, kar je povedala gospa Doroti. Kultura se politično izrablja oziroma tudi pravice LGBTI se izrabljajo za nedejavnost na drugih področjih, naprimer glede korupcije in tako naprej temu smo eh, bili priče, če pogledamo civilne organizacije po Afriki, tudi one eh, potrjujejo, da eh, se uporablja to kot izgovor. To je političen izgovor. Druga stvar, ki lahko odpravi to, te kulturne teme, pa je naslednje. V Panafriškem parlamentu smo prejšnji teden praznovali deseto obletnico. Eh, oglasili so se predstavniki afriških držav, rekli so, da se eh, družbe vse čas spreminjajo eh, in to je drugi razlog, zakaj ne smemo kulture razumevati statično. Tudi gospa iz Južne Afrike je omenjala patriarhat. Stvari se spreminjajo tudi v Evropski uniji vedno, ko delujemo uh, kot fundacija v Afriki, uh, vidimo, da je včasih težko spostaviti dialog z vlado, oglašajo pa se civilne organizacije. Veliko akterjev je znotraj teh družb, ki branijo pravice ljudi. In v tej dinamični družbi imamo vse več zaveznikov, eh, ki Eh, želijo rešitev tega vprašanja. Zato je za nas eh, zelo pomembno, da podpremo te glasove, ki se oglašajo. Eh, treba je uravnotežiti domačo razpravo, tako da se lahko sliši vsak glas. In zato je pomemben tudi institucionalni razvoj vseh teh akterjev, organizacij civilne družbe, nevladnih organizacij, pa tudi organov znotraj vlade. Potem pa usklajenost med državami, oziroma razlike med njimi, to je postavil eh, gospod Görens. Situacija je zelo eh, raznolika. Eh, našli smo določeno stopno enakih situacij, ehm, enakega pozitivnega razvoja, naprimer pri političnih pravicah, potem pravicah spolov, pravicah otrok. 18 držav je, ki sodelujejo in pri teh eh, temah nismo toliko proučevali teme eh, enakega položaja držav. Eh, to je odvisno tudi od gospodarskega položaja. Eh, lahko pride do, tudi do eh, trgovanja med državami, do trgovinske diplomacije. Države si želijo prodajati na tujih trgih. Eh, In eh, tukaj je v igri ekonomski interes, pa tudi varnostni interes. E, imamo oceno iz leta 2011, tam smo proučevali Etiopijo. E, takrat je država imela velike izzive na področju varnosti in zato je tema človekovih pravic e, bila zelo diskretno omenjena. E, torej, izziv je v tem, Če omenim še eno stvar, da stvari malo zapletem, pa so tukaj pomembni tudi eh, lokalni uradi, veleposlaništva, eh, ljudje na lokalni ravni najbolje vedo, kako, kaj je potrebno za uravnoteženo razpravo. Eh, potem pa imamo tu še Evropski parlament in druge ravni in pogosto je težko uskladiti vse te ravni. Včasih pride do napetosti in to lahko zaplete. Eh, situacijo za tiste, ki eh, si prizadevajo za neko skupno agendo. Potem pa 96. člen, eh, ta je zelo kompleksen, kot ste sami rekli, vaš, vaše mnenje je gotovo relevantno, obstajajo tudi dvojni standardi oziroma dvojna merila. Evropska unija se odloča o sankcijah. Eh, vaša ideja, da bi imeli neka eh, zavezništva, eh, je gotovo vredna razmisleka. Drugi govorci pa so rekli, da je skupnost AKP tudi zelo posebna, posebna dinamika tam obstaja. Nekateri voditelji lahko nekaj zasebno podprejo kot skupina, pa potem ne vedo, kako bi zauzeli nek bolj odločen pristop, kot ga promovira Evropska unija. Pa še zadnja točka kako bi eh, člen 96 naredili bolj eh, fleksibilen in bolj učinkovit, eh, sploh na podlagi izkušnje iz Zimbabveja. Mm, lahko se vprašamo, ali smo lahko fleksibilni pri izvajanju sankcij. Morda so te sankcije včasih prestroge. Tudi tukaj lahko potem nastanejo problemi, kajti ne moramo imeti koristi od samega izhodišča. Eh, morda nisem dovolj podrobno odgovoril na vsa vprašanja, ampak zaenkrat toliko. Hvala. Hvala. Eh, te možnosti bomo raziskovali v prihodnje skupaj z vami. Eh, zdaj pa dobi besedo še gospod Louis Michel. Končati moramo do 12.30. Hvala, Louis, za pogumno vodenje pri tem vprašanju in tudi pri drugih vprašanjih ključnega pomena. Eh, gospod Louis Michel je sopredsednik eh, skupne parlamentarne skupščine z državami AKP in EU. Poskušal bom biti kratek in enostaven. Najprej bi se rad zahvalil Michaelu Cashmanu za njegovo pobudo pri tem dosegu. Hvala avtorju eh, študije, gospodu žonu. Hvala za priporočila, ki ste jih izpostavili. Prebral sem to študijo in dobro je. Hvala za tiste, ki, so, ki ste sodelovali v razpravi. Rad bi izrazil svoje pomisleke glede nekaterih delov te razprave. Govorili smo o a, eh, zaostritvi zakonodaje v Gandiji in Nigeriji. Sam sem bil kot demokrat zelo presenečen na to razpravo. Resnična težava, s katero smo soočeni, ne vem, če smo o tem govorili tukaj, morda je to omenil prejšnji govornik, je instrumentalizacija eh, tega vulgarnega argumenta, ki ga uporabljajo politiki za svojo priljubljenost. standardizira se ta argument in njegova uporaba in to je škandalozno. In to je dejstvo. V določenem trenutku sem moral zapustiti dvorano tekom te razprave, ker sem se fizično počutil slabo. Bil sem resnično, resnično negativno presenečen in veliko čala, ča, eh, dela naše časa morda bi morali razmišljati o bolj sofisticirani eh, strategiji, če želimo napredovati. Mislim, da bi morala Evropska unija imeti odkrit dialog, brez tabujev, morda celo neformalen eh, dialog z Afriško unijo. Morda bi morali delati od zgore na vzdolj, ne od spore na vzgor. Na ta način bi imeli realen, resničen politični dialog. Prvič to je. To je bilo prvič. Drugič, eh, proračunska pomoč. Mislim, da je bil politični dialog precej enostavnejši, če bi imeli več proračunske eh, podpore. Tudi za ta vprašanja. Vzvod ni dovolj eh, jasen in nekakšno omogo nekako omogočamo eh, nadaljevanje te politične igre z napačnimi argumenti. Tretjič, včasih moramo preprosto eh, dejati našim sogovornikom, da moramo eh, počistiti pred lasnim eh, pragom. In to moramo včasih resnično dejati. V nekaterih evropskih državah imamo težave. Težave na področju človekovih pravic. Naprimer Mačarska, o kateri pogosto govorimo. Dejstvo je, da Eh, imajo naši sogovorniki pravico, da nam postavijo vprašanje o teh temah. In to se mi zdi zelo pomembno. Morda še eno vprašanje. Ko govorimo o teh temah, je treba po mojem mnenju razlikovati med zaustritvijo zakonodaje, med kriminalizacijo in zame je to popolnoma nespremljivo. Popolnoma nespremljivo, ker se dotika človekovih pravic temeljnih pravic, naših vrednot, ki so splošne in morajo splošne tudi ostati. Včasih vse skupaj mečemo v eh, isto košaro. Pravimo, da ne smete kriminalizirati tega, ampak morate sprejeti tudi eh, istospolne poroke in eh, podobno. To je morda preveč naenkrat. Najprej je treba dekriminalizirati, na to pa se pogovarjati o preostalih elementih. Sam uh, sem uh, bil del vlade, ki je to naredila. In uh, to so bili moji komentarji. Vem, da sem uh, aktiven borec na tem področju. Louis, uh, pense, êtes... Dragi Louis, mislim, da si hiperaktiven borec na tem področju. In hvala Bogu. Ne vem, če lahko uh, kot ateist rečem hvala Bogu, ampak tako pa če. Hvala, tolmačim, hvala uh, osebju. Še moje zadnje besede, afriškim bratom in sestram bi rad dejal naslednje. Niste sami. Vaš boj je naš boj. To je boj Evropskega parlamenta. In ne bomo zbežali. Zgodovina nam je namreč pokazala, kaj se zgodi, če si zatiskamo oči. In velik mož William Shakespeare je prosil ljudi, da si zamislijo, kaj bi se zgodilo, če bi oni bili takšni. V eh, govoru o eh, zavrnitvi prosilcev za azil je dejal, predstavljajte si, da ste vi tisti tujec, da je z vami družina, vaši otroci, va, eh, vam sedijo na eh, ramenih, na ramah, imate culo z vso eh, svojo lasnino. Predstavljajte si, da bi vam s prstom, s prstom pokazali vrata. To je nečloveško. In ta parlament in številni tukaj se ne bodo pridružili tej nečloveški skupini, ki bo pogledala stran. Boj bo dolg, ampak mi bomo z vami. Hvala.